z glasovanji bi in podal najavo. Gospod Srengard mi je sporočil, da bo z 5. februarjem letošnjega leta opustil mandat eh, poslanca Evropskega parlamenta. Po četrtem členu in tretjem odstavku poslovnika je parlament vzel na znanje njegov odstop, ki začne veljati s 5. februarjem leta 2014. In eh, parlament je o tem dejstvu obvestil tudi pristojne državne organe. Gospe in gospodje, zdaj pa bomo nadaljevali z glasovanji. Na dnevnem redu imamo poročilo gospoda Morejre. Vključit